Dober dan, naprej bom govorila nemško, prosim, vzemite svoje slušalke. Enega kolega smo izgubili zaradi nacionalne politike, kolega Sojni je zapustil parlament in je sedaj poslanec v finskem parlamentu. Upam, da bo v okviru svojega nacionalnega dela še naprej ohranjal evropsko idejo, jo ponovno uživljal in želimo mi pri novih spoznanjih, da je Evropa pomembna tudi za Finsko, veliko uspeha. Smo v situaciji, da lahko pozdravimo sedaj novega kolega z Finske, to je kolega Sampo Teho. Dobrodošli. Tudi on je iz skupine EFD. Prosila bi vas, da dnevni red razširimo. Za volitev novega podpredsednika, ker gospoda Sonija ni več. Lahko to dodamo na dnevni red? Vsi ste pravočasno prejeli obvestilo, da ta možnost danes obstaja. Marija. Gracias, eh, presidente. Bueno, yo no he... Hvala, predsednica. Jaz nisem prejela nobene informacije, da bomo danes o čemer koli glasovali oziroma o tej spremembi. Zato bi to rada preložila na naslednje srečanje, če je možno. Niste prejeli obvestila, da danes glasujemo, dobili ste pa obvestilo, da je skupina EFD za namesto kolega Sonja predlagala novega kolega. To je danes prvo srečanje in mislim, da lahko to danes opravimo. Ni treba, da, tem, da to prelagamo na sveti nikoli, zato ni razloga. Če pa mi lahko navedeš razlog, zakaj je to tako, potem pa prosim, da to storiš. Najprej pa dam besedo gospodu Takoli. Izvolite. Hvala lepa. Rad bi pozdravil gospoda Tahoja. In tu moramo poštevati postopke, želimo, da se jih upošteva in Mariji lahko le rečem, da Sabotera poznam, da je dober kolega in da dobro dob sodeluje in bi tudi lahko deloval kot podpredsednik in eh, rad bi to pozdravil in upam, da bomo to pravili tako kot doslej vedno. Um, Rada bi podprla gospod Badijo, kajti jaz tudi nisem prijela nobenega obvestila, če ne moremo tega predstaviti na naslednjo srečanje. Uh, bi lahko morda predstavili na jutri, tako da lahko to vsaj med seboj razpravljamo, razpravljamo o tem znotraj delegacij. Prosim. No, lahko bi dala to na glasovanje in potem bi imeli zagovorniki večino, ampak eh, bom tako prijazna in bom rekla, da socialisti lahko prispijo še enkrat, eh, zato da bomo lahko jutri storili to, kar počenjamo vedno. Torej lahko jutri to počnemo. Z, eh, če je za jutri, potem ni treba več razpravljati na tem, ampak eh, predstavljati pa to na ne vem kdaj, to pa se mi ne zdi pošteno. Marija. Dobro. Mislim, da to ni tako nenavadna želja. Imeli smo dnevni red, osnotek dnevnega reda, sedaj predlagate spremembo. Volitev novega podpredsednika. Poznam tudi poslovnik. In prosila sem samo za nekaj ur časa, zato da to še enkrat razčistimo. Gospa predsednica, veste, kako smo na zadnje glasovali in veste, kakšno volilno kampanjo je vodila uh, stranka novega poslanca in kakšne vrednote zagovarjajo, ki niso nujno evropske. Zato smo se želeli posvetovati in jutri zjutraj lahko glasujemo. Zelo ste mi všeč, ampak sedaj sem jaz na vrsti, ne vi. Nihče več ne bo govoril, to ni razprava. Sprejela sem to, da želite glasovati jutri. No, ko ste spregovorili prvič, ste rekli naslednjič, zdaj ste rekli jutri in jutri zjutraj ob devetih lahko to storimo in potem lahko storimo, kar moramo storiti, določiti no, novega podpredsednika. Dobro ni treba, da zdaj tukaj preveč debatiramo. Gre za spremembo dnevnega reda, lahko boste o tem razmislili. Jutri zrob devetih bomo to storili. Hvala za razumevanje, hvala za razumevanje novega kolege. Imamo pravila, ki jih moramo upoštevati in eh, če nekdo ogovarja dnevnemu redu, moramo skušati to rešiti, či, s čim manj težav. To smo storili, zato prehajamo na drugo točko sprejeti zapisnika seje. Če imate kakšno težavo s zapisnikom predhodne seje, mi prosim to povejte do konca srečanja, drugače bomo zapisnik sprejeli. Prihajamo na tretjo točko dnevnega reda. Spominjam vas na to, da se zasedanje prenaša preko spletnih strani tudi do Finske, morda nas gospod Soni gleda, tudi gleda in želimo mu več evropske zavesti, kot jo je pokazal pri postavitvi nove vlade. In um, pri tem mu tudi z veseljem pomagamo in upam, da bo tudi ta novi kolega mu karkoli posredoval na Finsko, temu kolegu Soniju, ki me je tudi dobro zastopal tukaj. No in tukaj sploh ni bil protievropski, ampak je bil odličen kolega. Uh, ne vem, zakaj na finskem stvari potekajo drugače. No, danes imamo tolmačenje v češko, estonsko, oprostite, imamo vse, razen češko, litovsko, latvijsko, malteško in švedsko. Vse ostale pa jezike pa lahko poslušate in govorite. Naj vam na kratko razložim, kaj smo dosegli v zadnjih časih. Veste, da je Evropska znamka za dediščino na zelo dobrem, na dobri poti. Gospa, gospod Paljateli in mene ste pooblastili, da se pogajamo s svetom za. Sporazum v prvem branju, to bo hitrem postopku, to nam je uspelo in upamo, da smo to opravili. Vključili smo vse poročevalce v senci, vedno so bili obveščeni, tako da nihče ne more reči, da smo karkoli počeli brez vas. Prejšnji teden je svet ministrov za vzgojno izobraževanje dosegel politični sporazum z mislim, ko promisni besedilo med svetom in parlamentom. In svet želi formalno glasovati o svojem mnenju julija ko pa bo to opravljeno, pa bomo mi to septembra obravnavali na prvem plenarnem zasedanju. Mislim, da je zadeva rešena in ta nova oznaka v dediščine bo, upam, da dobro zaživela in bomo lahko državljanom približali Evropo in upam, da bo to tudi na finskem uspelo. Poleg tega smo imeli delegacijo parlamenta v Turkuju in v Talinu. Kolegom bi z veseljem dali priložnost, da povejo, kaj o tem potovanju. Gospod Lokergard je trenutno zaposlen, ne more govoriti, ali pač lahko. Izvoli, beseda je tvoja. Veš o čem? Well, thank you very much, Chairman. Uh, Hvala lepa. Lahko rečem, da smo imeli zelo uspešen teden v Turkuju in Talinu. Doživeli smo dobro organizirano kulturno leto na obeh mestih z obširnimi programi z usposobljenimi ljudmi, ki so bili zelo angažirani in navdušeni. Bili smo tudi zelo presenečeni in nadušeni oziroma da, zato ker je naš kolega Hano iz Turkoja in je tudi pripravil lep večer za nas. Tako da smo imeli dobro priložnost, da smo zapeli in poslušali finske narodne skladbe. Pesmi. Za Turku je, lahko rečemo, da so imeli zelo širok program, obširen. In Videli smo veliko tega, kar se tam trenutno dogaja. Če, boste to, če to primerjate z Talinom, lahko rečemo, da je značilnost tam, da so imeli zelo omejen proračun, kljub temu pa so uspeli prikazati zelo navdušujoče in izverne dogodke. Tako da lahko rečemo, da ne gre vedno za denar, čeprav vemo, da to veliko pomeni. Ampak če imajo ljudje pravi navdih in če so pripravljeni storiti nekaj za mesto, potem bojo tudi postavili na noge nekaj dobrega in navdušujočega. Torej, izkušnje so bile dobre, govorili smo tudi z organizacijami o njihovih izkušnjah doslej kaj bi lahko bolje storili naslednjič, kako bi lahko podprli naslednje kandidate. In eh, na splošno bi rekel, da je šlo za zelo plodno potovanje. Hvala, Marija. Hvala lepa. Rada bi nekaj dodala, navedbam gospoda Loke Garda, tudi sama sem bila odeležena pri tej delegaciji in tudi meni se je zdelo potovanje zelo uspešno in plodno. Čestitala bi Hanu, tudi če se naša mnenja v določenih vprašanjih razlikujejo, pa lahko rečem, da je bila organizacija v Turkuju odlična in tudi program, ki ga je osebno organiziral, je bil dober. Zahvalila bi se Turkuju in Talinu za nekaj prav posebnega obe mesti sta zelo močno vključili meščane in to je zelo pomembno in za to delo bi jim rada čestitala in se zahvalila vsem tudi, ki so omogočili to potovanje. Hvala. Izvolite, ampak prosim na kratko, ker niste bili v Turkoju. hvala, bil sem v Turkuju, ampak pravzaprav prej. Predtem sem bil v Kanu, potem pa me uspela priti tudi v Turku. Nekaj pomembnega je to, da so pokazali, da ni vedno pomembno, da si veliko mesto z zelo razvito infrastrukturo, zato da si uh, glavno mesto kulture. Turku je pokazal, da lahko imaš tudi krasne ideje z področja kulture in ne prevelik proračun in si kljub temu lahko glavno mesto kulture, čeprav nisi glavno mesto. In to so odlični tudi različne perspektive za prihodnost in mislim, da je treba to mrežo teh kulturnih mest um, podpreti, to, kajti oni že komunicirajo med seboj in to je zelo dobro tudi za prihodnost. Hvala lepa, rada bi vas spomnila, da smo na zadnjem srečanju uh, v Štrasburgu tudi uspešno zaključili temo Sarajevo. Skoraj soglasno ali vsaj za veliko večino smo glasevali za izjemo za leto 2014, da dodamo še tretje mesto kot eh, kulturno mesto in sicer Sarajevo, sto let po izbruhu prve svetovne vojne se nam je zdelo primerno in gospa Nevedalova in drugi so bili z mano v Sarajevu in eh, veselje nad našo odločitvijo je veliko, ampak to je šele pol poti. Sedaj moramo svet prepričati o tem, da odobri tudi on to izjemo. Mi smo našo besedo dali, zato da bomo naš, od našega sklepa se odmaknili, ki smo ga nekoč eh, sprejeli in da naredimo izjemo za leto 2014. Vse kolegice in kolege bi prosila, da pri posamezni, pri vaših ministrih um, se zauzamete za to izjemo. Torej, to mora se zgoditi že junija, zato da se bodo lahko pripravili in prosim, da ne zaupate sedaj temu, mi smo to opravili in sedaj bo vse šlo. Tudi sama se bom obrnila na posamezne ministre, ampak prosim, da to vidno storite tudi sami po sebi. Hvala, sedaj pa četrta točka. Evropska šola oziroma sistem evropskih šol. Vsi veste, da so bile evropske šole ustanovljene zato, da se otrokom posameznih institucij omogoči izobrazbo v maternem jeziku. Medtem se je vse zelo eh, spremenilo, šole so odprte tudi za druge in seveda so tu veliki problemi, problemi z zagotovitvijo učiteljev, z financami in tako naprej. In tudi želje so velike in kolego Kavada smo prosili, da se kot poročevalec s tem ukvarja. In danes jutraj je tudi potekala razprava z generalnim sekretarjatom evropskih šol, z direktori, z predstavniki staršev, z učitelji. Mislim, da so bili prisotni tudi poročevalci v senci. Sama nisem mogla biti tam, ker sem imela drugo obveznost. Z zato dajem besedo kolegi Kavada, da predstavi svoje poročilo. Izvolite, gospod Kavada. Hvala lepa, dragi kolegi. Najprej bi se rad zahvalil vsem za odlično sodelovanje. Pripravljeno delo je bilo zelo plodno, prijetno smo sodelovali tudi na zadnjem sestanku poročevalcev v Senci, ki je bilo 13. aprila. Je bilo tako, imamo nekih zelo, zelo zaskrbljujočih problemov, ampak ne smemo biti preveč optimistični, namreč vemo, da imamo odročene predloge sprememb. Gre za projekt, ki je zelo sintezne narave, ampak tukaj nisem imel kaj dosti izbire. Bili smo namreč tudi malo omejeni na 6000 črk oziroma znakov brez presledkov in to je čisto z tehničnih razlogov. Zato sem imel dve možnosti, ali da črtam ročene odstavke ampak to je pomenilo, da bom spustil povedne stvari ali pa da stvari malo združim, povzamem in to sem tudi želel sam, pri čemer pa sem tudi vedno zahteval, da smo bili zelo um, jedrnati. Zato tudi mi imamo takšne poročila. V vsakem primeru uh, bodo seveda amadmaji to naše delo še obogatili, zato. Uh, bomo sredine junija morali to narediti, glasovali bomo 14. julija in če bo vse mogoče, bomo potem septembra, eh, na drugem eh, plenarnem sredenju septembra o tem glasovali. Tukaj eh, se moramo zlati zahvaliti tem šolam za poučevanje jeziki in pa pri zagotavljanju medkulturnosti. Tukaj smo tudi upoštevali nacionalne sisteme. In uh, gre se tudi, da je potrebno nadaljno še ta sistem razviti. Hkrati pa smo ostali na potrebi, da spodbujemo evropsko maturo, da bi reformirali tudi proračunske vidike, da bi dali tem ustanovam večne avtonomije in da bi izboljšali njihovo pedagoško izboljševanje, ki je nujno potrebno, da bi se bolje prilagodili v sistemu in da bi ustvarili. Uh, še kakšno drugo potrdilo koncu študija poleg mature za tiste, Eh, učence, ki morajo tekom eh, oziroma pred zaključkom šolanja zapustiti šolo, pa ne zato, ker bi bili kaznovani, ampak ker pa se drugam preselijo. Zato se je pojavila potreba, da bi ustvarjali ustrezno pravno podlago za delovanje teh šol, zlasti, če želimo eh, to, da bi te šole aktivno se odpirale tudi za druge učence, kot pa samo za tiste, katerih starši delajo v institucijah. Zato ustrajamo na tem, da se ta sistem še naprej razvija. Obstaja tudi potreba, da spodbujamo evropsko maturo, ki, je, ki ima močan sloves, da bi reformirali proračunske vidike. In zato bi vas rad na hitro upozoril eh, na par točk, ki so eh, bistvenega pomena pri tem. Najprej, evropske šole uh, so bile nastale 1953 uh, iz čiste potrebe, da se uh, pač uči, izobražuje učence različnih kultur, različnih jezikov v njihovem maternem jeziku. Koncept temelji na treh ključnih načeljih. Najprej poučevanje v maternem jeziku, drugič več jezikovno izobraževanje, tretjič poučevanje jezikov, ki ga učijo učenci, ki izhajajo iz nacionalnih uh, sistemov. Četrtič, možnost, da si sestavim vsak svoj šolski program. In uh, petič, da spodbujamo kulturno uh, mešanost, jezikovno mešanost. To je neka osnovna, ki lahko, osno, osnova, ki lahko gradi neko evropsko domovino. Kako delujejo te šole? ta sistem sedaj ni več prilagojen s, um, aktualnosti, torej 27-terici. Zato ugotavljamo, da financiranje temelji na prispevkih držav članic in pa komisije. Nekaj pa tudi pri, je prihodkov od opisnin, torej tri, je, uh, tri vrste prihodkov v proračunu trenutnem sistemu morali razmisliti, kaj ti obstaja pomemben problem, povedan z zlasti napotitvijo od profesorov. Nekatere države članice ne morejo poslati dovolj um, profesorjev uh, za, glede na število učencev, ki bi jih morali poučevati v njihovem jezik, jezikih. Število jezik, uh, učencev, ki jih se ne poučuje v njihovem maternem jeziku, raste. Uh, to seveda povzroča, da imamo uh, velike stroške pri dodatnem najemanju profesorjev. Pri tem je treba tudi paziti, mm, da bi morali, da morajo nekateri plačati dodatne eh, zneske v proračun. Torej, vsak ima pravico, da se uči v svojem maternem jeziku, hkrati bomo morali paziti na to, da bomo odprli nove razrede. Uh, za, za uh, te učence novih držav. Poleg tega obstajajo proračunske omejitve povezane s gospodarsko in finančno krizo. Ta, eh, ne gre toliko za krizo, ampak bolj za porazdelitev teh stroškov. Ampak to vpliva na situacijo študent, uh, učencev in pomeni tudi, da ne bomo mogli več upoštevati potreb nek, uh, učencev s posebnimi potrebami. In uh, to pomeni, da bomo morali spremeniti tako politike, kot tudi tehnike. In to bomo morali poštevati tudi pri sestavljanju predlogu sprememb. Tako da, dragi kolegi, tukaj ostajamo celoti vam na razpolago in bom danes poslušal vaše predloge in se z vami pogovoril glede tega. Hvala. Hvala, gospod Lokegard. Hvala brez dvoma evropske šole potrebujejo reforma in mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Če sem sedaj spregovoril v zvezi s tem poročilom, potem je to zato, ker sem mnenja, da moramo biti previdni, da pri tem delu ne bomo zaradi naših prizadevanj, da sprožimo reforme, da ne bomo storili nekaj, kar bo nasprotovalo osnovnim načelom teh šol. Vem, da so tu težave s proračunom, vem, da je treba varčevati, ampak če. Oziroma, ko se bomo lotili predlogov sprememb, bi priporočal kolegicam in kolegom, da je izhodišče to, da se mali jeziki ohranijo v tej ali drugi obliki kot um, jezik pouka, kajti to je zame eno od načelov, načel ustanovitve teh šol in zato vas prosim, da delamo v tej smeri naprej in ko se bomo pogovarjali o podrobnostih, da tudi prikažemo neko razumevanje za to, da včasih potrebujemo samo nekaj ur pouka v nekaterih jezikih, ampak to so jeziki, ki so ogroženi, da bodo zginili zaradi proračunskih problemov. Zato vas pozivam, da smo res pozorni, da bomo zastopali tudi te jezike. Vemo, kaj za nas vse jeziki pomenijo, tudi vemo, kaj pomeni to za našo domovino, kaj pomeni za naše volilna okrožja. In zato bi si res želel, da najdemo nek skupni jezik pri predlogih sprememb v tej smeri, da bomo našli skupne um, vere za to, da bomo zagotovili tudi te jezike. Hvala lepa. Regina Naveta Volova. Hvala lepa. Zahvalila bi se gospodu Kavadaju za dobro sodelovanje in za organizacijo današnje okrogle mize. To je bil zelo velik pris, pomemben prispevek, kaj ti srečalo se je veliko ljudi, ki vsak dan sodelujejo z temi otroki v Evropski šoli. Pa tudi starši so bili prisotni, predstavniki komisije in tako naprej. In res je šlo za dobro uh, razpravo in tudi v določenih stvarih sem spremenila mnenje. Rada bi omenila, da potrebujemo več denarja, to pravi tudi naš uh, odbor. Potrebovali bomo vedno več finančnih sredstev in če bomo imeli več denarja, bomo lahko tudi naredili več. To velja tudi za evropske šole in podpira mnenje, da potrebujemo večjo disciplino strani držav članic, ki morajo spolniti svoje zaveze. Gre tudi za državljane iz teh držav, ki morajo imeti možnost koristiti pravice uporabe svojega jezika, torej jezika države, iz katere prihajajo. In države morajo izpolniti svoje obveznosti. Zelo pomembna je tudi podpora pouka v jezikih, ki jih označujemo kot manjše jezike, torej ne re v angliščini, francoščini ali španščini. Če argumentiramo s tem, da je malo otrok je to argument, ki ni tehten. Pogosto se to navaja kot razlog, ker za določene jezike res ni dovolj učencev in zato ni pouka v teh jezikih. Torej ni pomembno le, da vsi govorijo angliško, ampak da se poučuje tudi v drugih jezikih sploh če želimo tudi podpreti jezike priseljencev, ne smemo pozabiti teh malih jezikov. Poleg tega moramo vključiti tudi druge organizacije. Imamo težave s financiranjem. Če bi, naprimer, se povezali z NATO ali drugimi institucijami, ki imajo tudi svoje podružnice v mestih, kjer imamo, imajo naše šole, eh, kjer so evropske šole, bi lahko skupaj te šole podprli. Podprla bi tudi zamisel o temu, da se podpre zamisel o evropski maturi. Pomembno je, da otrokom eh, ni potrebno opravljati dodatnih izpitev, veliko je še stvari, o katerih želimo govoriti. Zaenkrat pa je to vse, kar imam povedati. Hvala. Gospa Paljadeli. Hvala. Prijavila sem se k besedi za to, da čestitam gospodu Kavadaju za njegovo odlično, prodorno poročilo. Ne vem, če lahko že vnesem predloge sprememb, imam pa eno vprašanje v zvezi z vsebino. Maja 2009 je svet staršev rekel, da šole kategorije 2 in 3 ne smejo biti več uh, eh, poštevane. Ampak v kakšni meri uh, ti dve kategoriji sploh še šo, sodijo v sistem evropskih šol. In ali se lahko sploh izda neko zaključno spričevalo, ki bi bilo splošno priznano? Kako je z učinkom oziroma z modelom tega, teh evropskih šol? Ali lahko se lahko ta model prenese tudi na nacionalne šolske sisteme v državah članicah. Torej, to bi bilo tudi dobro za neko evropsko vezo. Torej, ali lahko nacionalne šole izdajo evropsko zaključno spričevalo? Hvala. Hvala, Hano Takula. gospa predsednica. Rad bi se pridružil zahvalam, ki smo jih slišali za gospoda Kavalo. Gre za zelo dobro delo in vsi razumemo, da gre v evropski šoli za tudi neko zbliževanje in zagotavljanje nekih, eh, nekih, nekih vrednot. Gre tudi za poučevanje v lastnem jeziku, to je neka posebna vrednota. In kar se tiče proračuna in eh, zmanjševanje sredstev iz proračuna, me to skrbi. Male jezike treba ohraniti, gospod Kavada je opozoril na to, ampak tu. To je treba še prav posebej upoštevati, namreč da malih jezikov ne bomo izolirali. To so tudi izložbe Evrope in to moramo dobro narediti. Veliko govorimo o mobilnosti in to je načeloma nekaj pozitivnega, ampak kar se tiče majhnih otrok, ki se tudi silijo, to ni nujno samodejno nekaj pozitivnega zanje in zato potrebujejo podporo v lastnem maternem jeziku, potrebujejo pouk in morajo imeti možnost, da se v tem jeziku tudi učijo. Tako bo zanje mobilnost nekaj boljšega in kakovestnejšega. Vseeno pa bi se zahvalil gospodu Kavadaju za odlično delo. Drugega pa nima kaj dosti dodati. Hvala. Hvala, kolega Kavada prav presenetljivo sem lahko ugotovila, da pod drugo točko sprašujete. Ne, to ni bilo, to se popravlja predsednica. Torej, v točki 23, da bi poleg motoritetnega sprečevala predvideli tudi še neko potrdilo o dokončanju šolanja. To smo zahtevali že v nekem prejšnjem poročilu. To je bil kolega Peri, ki je bil avtor poročila in že takrat smo pozvali šole, da je ne mogoče, da se šolo zapusti le za maturo. Mora biti tu še neka srednja zrelost. Če gre otrok prej iz te šole, potem mora nekaj imeti, s čemer lahko karkoli naredi. Tako gre na vseh drugih šolih in tako mora biti tudi tukaj. In to, kar smo zahtevali sedaj, še ni um, uresničeno. Predvidevam, da se tudi komisija ni ukvarjala s tem, svet tudi ne, starši tudi ne. Oni to opazijo šele takrat, ko otroci zapustijo šolo brez nekega zaključka in mislim, da moramo tu podati prav nek eh, povdarek. Točka 23 je zame ključna točka, ki še ni bila izpolnjena in bi morala biti izpolnjena, če bi se ljudje s tem okvarjalo in če bi kdo vzel poročilo resno. In upam, da bodo vaše poročilo, gospod Kavada, res vzeli resno in da se bo tudi komisija zavezala, da bo kaj storila na tem področju. Gospa Hannibal. Hvala lepa. Jaz sem bila dvakrat že poročevalka na to temo, zato sem že obravnavala podrobno te teme. In eh, zdi se mi, da se sploh nismo premaknili, odkar sem napisala svoje poročilo pred nekaj leti in mislim, da moramo resno razmisliti o, o tem. sploh pa zato, ker popraševanje po evropskih šolah pravzaprav naraslo, ni se zmanjšalo in to je vedno bolj pomembno. In vedno bolj pomembno je tudi, da vzpostavim nek sistem, ki bo deloval. Sistem pa ne deluje. Zato moramo zelo dobro razmisliti o tem, kdo obiskuje te šole. Kaj ti trenutno je to ena sama loterija, tudi način, kako se vodijo te šole je neka loterija. In strinjam se z vsem, kar ste povedali o izobraževanju v različnih o, jezikih. Vprašanje učiteljev je bila vedno zelo um, zapleteno, kaj ti učitelje vedno napotijo države članice, kar je pravzaprav v redu, ampak države članice to počnejo na različne načine. To ni vedno popolnoma jasno. In učitelji pravzaprav nočejo vedno iti iz domovine, zato da bi delali kje druge. Ko sem se jaz tem ukvarjala, je bilo pravzaprav veliko pomankanje učiteljev, ki so poučevali v angliščini. Kajti sistem v Angliji in Walesu, no, škotska je drugačna, tam um, ima glavno besedo lokalne oblasti. No, in tu učitelji niso želeli priti sem, ker potem, ko bi se vrnili, ne bi več dobili svojih delovnih mest. Ko pa gremo, oziroma govorimo o zaposlovanju tu na licu mesta, pa je pravzaprav to v teoriji dobro, ampak vprašanje je, kako bo to delovalo v praksi, kje bomo dobili ljudi, ki bodo učili zadeve, ki jih potrebujemo. Torej, celo vprašanje izobraževanega osebja potrebuje natančen pregled in preučitev, zato da bomo res lahko zagotovili takšno izobrazbo, kakršno pričakujemo. Naj vas še enkrat spomnil. Že gospod Perije mi je v poročilo 2002, gospa Hannibal 2005 in v obeh poročilih smo zapisali to zahtevo in nikoli je niso, obakrat so jo spregledali, niso vzeli resno. To se mi ni zdi v redu. Gospodje in gospe iz komisije, ki so danes tukaj, ki so pristojni v komisiji, bi morali razmisliti o tem, ali ne bi spostavili boljše povezave s parlamentom in upostevali tudi pomembne zahteve parlamenta. Eden od kolegov iz komisije bo lahko potem odgovoril na to. Najprej pa dobi gos, besedo gospod Boris, potem pa komisija. Kolega Boris, izvolite. Želim se pridružiti do gratulacij za e, eh, pana Kavada. Oraz, eh... Rad bi čestito gospodu Kavadaju tudi za to, da je danes organiziral okroglo mizo. Temo evropskih šol ste zelo dobro preučili. Ali je trenutno število šol in torej tudi število učencev, ali to izhaja samo iz eh, višine proračuna, ki je temu namenjen v Evropski uniji in iz prispevkov držav članic, ali ste tukaj lahko opredelili dejansko potrebo. Danes. in si veliko ljudi oziroma imajo neke potrebo po mobilnosti, odpirajo se novi delovni trgi, tendence preseljevanja so vedno močnejše znotraj Evrope in eh, ljudje niso povezani le z Bruslom in eh, Luksemburgom, kjer so močne lokacije pač institucij. Ali imamo informacije v zvezi z dejansko potrebo po evropskih šolah oziroma na področju evropskih šol. In dobro bi bilo, če bi malce okrepili to, kar ste zelo dobro zapisali, namreč, da del držav članic enostavno ne izpolnjuje svojih zahtev po sofinanciranju teh šol in po napotitvi učiteljev. Mislim, da bi morali to jasno izpostaviti v tem poročilu, kajti to je eden od glavnih problemov, po mojem mnenju. In mislim, da tudi evropska matura, kot ste vi jasno pokazali. Torej, nacionalni sistemi so pogosto neskladni. V nekaterih sistemih se učence poučuje o splošni zgodovini, ko pa potem se jih po maturi sprašuje o nacionalni uh, zgodovini recimo kot spremni spid za više šole, imajo problem. Torej, evropska matura mora imeti zaključek tak, da je omogočen dostop za kjerokoli drugo šolo. Hvala lepa. Hvala, Hvala lepa. Zdaj ima besedo gospod Mark Umberto Morika iz komisije. Izvolite. Hvala. Hvala gospodu Kavadaju, da je predstavil svoje poročilo. ki so tudi povezali starišče ostalih eh, odborov, kot je odbor za pravne zadeve in za proračun parlamenta. Komisija je Danes jutraj v okrogli mizi, ki je predstavil gospod Kavada, že predstavila svoje stališče o tem osnutku oziroma tem projektu. Komisija pravi, da je to dobro poročilo in je to tudi zapisalo v svojih sklepih. Glede problemov, ki so bili omenjeni, tukaj, v, zlasti. Problem glede zaključnih sprečeval, se pravi matura, neko drugo potrdilo dokončanju šolanja ter potem problem, ki se nanaša na najemanje učitelja oziroma profesorja. Matura je bila precej uspešna, določene stvari so se že izboljšale. Pojavili pa se vprašanje valorizacije oziroma ocenevanja posameznih točk, ki bi potem omogočali vstop za eh, nadaljni eh, proces izobraževanja v posameznih državah članicah. Tam pa so v določenih državah imeli težave. In glede tega eh, se mi s tem ukvarjamo. Komisija in pa tudi podpredsednik Šivkovič je že prejšnji petek v svetu ministr za izobraževanje o tem govoril. In sedaj prehajam tudi torej na drugo temo. Govoril je tudi o napotitvi profesorjev v evropske šole. gre za več mest, ki jih država članica ne uspejo pokriti. To je pomemben problem in to iz dveh razlogov. Najprej, če pogledamo z proračunskega vidika, je, gre za pomankanje sredstev. Hkrati pa je še malo bolj filozofski problem, ki pa je tudi zelo pomemben in sicer evropske šole živijo nekako na sredini med, ali nekje vmes med eh, nacionalnimi in evropskimi sistemi. In napotitev učitelja oziroma profesorjev bi naj pomenilo neko navskrižno oplajevanje, če temu tako rečemo, enega in drugega sistema. In uh, to je nekaj, kar je zelo pri srcu podpredsedniku Ševkoviču. In zaenkrat smo že sprejeli uh, dvostranske kontakte z delnimi državami članicami, glede na potitve profesora, tako da bi zagotovili boljše pogoje in zlasti dali več možnosti tistim državam, ki ne zagotavljajo svojih obveznosti. Tukaj je pa še en splošni problem, ko gre za napotitev profesorjev in sicer obstaja zelo močno povpraševanje po profesor iz, ang iz uh, angliškega govornega področja, se pravi Britanci ali Irci. In bi zato seveda morali države nam potiti res toliko več teh profesorjev. Ampak to so države, ki že sedaj počnejo veliko in uh, gredo že celo nad tisti delež učencev, ki uh, jih imajo. Glede tega, da bi a, uvedli neko potrdilo dokončanju šolanja za tiste, ki se želijo usmeriti v poklic. To vprašanje pa bo tudi komisija predstavila na svetu guvernerjev, tako da bojo tudi tam se o tem pogovorili. In, a, moram pač ugotoviti, da ima komisija tudi tam možnost, da je njen glas zastopan pri glasovanju in tako sodeluje na bolj proaktiven način v teh razpravah. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod eh, Morika. No, odgovor ni bil najbolj zadovoljujoč. To smo zahtevali leta 2002, leta 2005 in pravite 2011. Einen Vorschlag machen, wir haben eine Stimme. In prišel bo predlog, da govorimo v en glas. Prosim, kaj naj s tem začnem? Dali smo vam jasno navodilo in to že tretjič. Eh, problem prehitre prekinitve šolanja. Zakaj tega ne morete rešiti? Vse to imamo tudi druge. Vi ste tukaj kot predstavnik komisije in eh, ob vah sedi naš eh, oficir za zveze in ta mora poskrbeti za to. Ne zdi se mi resnično korektno, s tem, da lahko rečem tudi mea culpa, ker nismo vedno popraševali. Se ni treba popraševati, če ste dobili nalogo, jo morate izpeljati. Se nisem uh, dežurni učitelj tukaj. Zdaj prosim vse v komisiji, da rešimo problem uh, tistih, ki prehitro zapustijo šolo. O tem govorimo v tisočih primerih in v različnih kontekstih. In prosim, da ta problem zamete resno tudi v evropskih šolah, ne samo v primeru nacionalnih držav. Tam vedno govorite, da moramo o tem problemu govoriti in da moramo zmanjšati eh, prečasno prekinitev šolanja. Tam, ko bi pa to lahko naredili pri evropskih šolah, pa ne naredite nič. Zdaj sem bila zelo prijazna in bom prijazna in vas prosim, da to vzamete na znanje in da poskrbite za to, da bomo še enkrat o tem govorili v tem zakonodajnem obdobju in če pravite, da bodo to naredili, vas bom jesen vprašala in vsakih četrt let leta vas bom vprašala, tako kot sem to prej počela v šoli, pri mojih učencih, vedno sem vprašala, ali si naredil domačo nalogo in tako bomo naredili zdaj s komisijo. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Kavada. Bolejonko. Želite še enkrat govoriti? Izvolite. Ja, zelo nakratko, gospa predsednica, kaj ti že vi sami malo upravičeno, jezni zaradi tega, da bomo ponovno morali vleči voz v hrib in da gre celo ta stvar malo naprej, pa malo nazaj in da že tako dolgo to traja. Pa bi rad povedal kolegom, da se jim zahvaljujem za njihove komentarje. Mi smo seveda pripravljeni spremeniti nekatere stvari. Tako da sem tukaj res na voljo glede amadmajev. Za zaključek pa bi dal dvoje. Najprej glede načela, druga stvar pa glede sredstev. Glede načela naj opozorim, da je namen teh evropskih šol ni, da bi to bilo nekaj, kar bi da bi zgolj delali usluge zaposlenim v inštitucijah. Prva stvar je, da ti uh, uslužbenci v inštitucijah, ker pač se čutijo privilegirani, ker imajo posebne šole in da lahko večina poučuje svoje, jezike, svoje otroke v maternem jeziku. Ampak tudi tukaj v bistvu. Uh, Gre za osebe, ki niso, se si ne zaslužijo ogromno, nekateri imajo zelo poprečne prihodke. Uh, In uh, dejstvo pa je, da če bi uh, živeli doma v svoji domovini, bi svoje otroke lahko izobraževali za ston, bi šola bila za ston. In zato je v bistvu skoraj, da še najmanj, kar lahko storimo. Tukaj imamo inštrumente, tega ne moremo kar sprostiti iz rok. In uh, zato se tudi pod, podpiram večino tistega, kar je bilo rečeno. Druga srednja stvar pa, da te evropske šole niso zgolj samo nek kraj, ki bi služil in pomagal uh, družinam uh, zaposlenih v inštitucijah. Gre za to, da tudi tam učijo to evropsko kulturo, medkulturnost in to že od začetka uh, Eh, s pomočjo jezikov, imajo potem posebno medkulturno izobraževanje in to že na vseh nivojih izobraževanja. V številnih evropskih državah je zelo močan nacionalizem, to je veliko krat uh, eh, povezan s težavami in ta odriva uh, multikulturnost. Zato je to še toliko bolj pomembno, da učimo otroke na takšen način čeprav imamo sedaj te šole zelo različne in celo v tehničnih nivojih in res bi se morali vprašati o tem, da bi na novo zorganizirali celoten sistem. Kaj pa sredstva? Tukaj so stvari zelo preproste. Eh, gre za pomembna eh, vprašanja glede virov, čeprav se komisija močno prizadeva in to moramo podariti, ampak morali bi imeti nek sistem boljših spodbud in boljših pogodb za tiste države, ki ne upoštevajo svojih obvez naprimer pri napotitvi učiteljev, pri finančnih eh, domestilih, da razumem, da so Britanci tukaj malo mm, bolj zahtevani, ker pač vsi že govorijo angliško in sistem deluje na tak način, ampak če damo veliko, dobivamo tudi več. Vsak se mora pač potruditi in a, eh, ne moremo teh stvari sedaj razpravljati in se pogajati. In na koncu še ena zadnja stvar glede tega vprašanja in sicer. Gospa predsednica, rekli ste nekaj, kar je kljub temu malo os, eh, me, je malo osupnen, me je malo osupnilo. Če želimo nekaj storiti v tem sistemu, potem bi mogoče uh, niso vsi do, storili dovolj in da bi morali iti storiti več kot pa uh, skoraj to, kar so za te otroke. In da smo mi v instituciji, kjer imamo neko poročilo, tako da e, moramo konkre nekaj konkretnega sedaj storiti. Ne samo, da imamo nekaj napisano na papirju, moramo imeti nek odbor za spremljanje, kjer bomo lažje spremljali, kaj se dejansko dogaja e, na tem področju. Podobno kot smo imeli s to okroglo mizo danes, jutri je bila odlična, tako da bomo točno videli, kje napredujemo in kje ne. Tehnika je zgolj posledica, tudi politika mora jasno povedati, kaj se želi tukaj na tem področju evropskih šol. In, uh, verjetno bi bilo treba slediti besedam Žana Moneja, ki je rekel, da treba začeti ravno pri izobraževanju. Hvala. Hvala, Žan Kavada. Rekel je, da je, moramo začeti pri izobraževanju. Drugi so rekli, da treba začeti s kulturo, ampak mislim, da je storil, kar je pač storil, začel pa je z gospodarstvom, ampak kljub temu ne smemo pozabiti na izobraževanje in kulturo. Hvala, gospod Kavada, hvala vsem, ki ste govorili. Zdaj pa k peti točki dnevnega reda. Ne, 14. juni je rok za vložitev predlogov sprememb. 14. juni. 13. 14. julija bomo sprejeli to poročilo v odboru in septembra, če bo šlo vse po sreči v plenumu. Ampak komisija lahko že zdaj dela na tem. Ni treba čakati na to, da bomo izglasovali poročilo. Povedila. Rekla sem, da lahko že sedaj začnete delati v tej smeri, ki smo jo nakazali. Dobro. Punkt 5. tagesordnung točka 5 na dnevnem redu. In sicer gre za agendo za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta. Gre za vodilno pobudo. Tukaj gre za zaposlovanje. Odbor za zaposlovanje ima tukaj pristojnost, ampak naša kolegica Nevida Lovova je poročevalka v senci in je pripravila mnenje, ki nam ga postaje predstavila. Izvolite, Katarina. Ďakujem vám pekne, pani predsednička. Uh... Hvala, predsedujúča. Stopnja brezposobnosti znaša 21,4 odstotke pri mladih, to je poprečje na evropski ravni, imamo pa tudi države, kjer znaša ta brezposobnost tudi 40 odstotkov. Veseli nas, da imamo agendo EU 2020 v okviru te strategije Evropske unije. Smo prevzeli tudi program za nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Sinci, ki smo zelo dobro diskutirali. Vsi smo v istem čovnu, vsi imamo enako mnenje glede tega, kaj naj piše v mnenju. Mnenje je zelo kratko in je dornato. Mislim, da si lahko vsak to prebral. Neke točke zelo pomembnih. Ne povem, da podbiramo, podpiramo predvsem tiste spretnosti, ki jih nujno potrebujemo za prihodnost. To so predvsem jezikovne spretnosti ter praktične spretnosti, ki jih eh, bodo potrebovali ljudje v prihodnosti. V predlogu je omenjeno tudi, da je sodelovanje med izobraževalnimi eh, institucijami, delodajalci ter državnim organi posameznih držav članic zelo pomembno. Tako, potrebno, zelo pomembno sodelovati tako, da Spostavimo sistem. Da spremimo sistem, v katerem bomo imeli natančne predstave o tem, kdo naj in kako bi naj zapuščal šolo, s kakšnimi znanji in spretnostmi. Kar je prav tako pomembno, je tudi neformalno izobraževanje ter priznavanje tovrstnega izobraževanja. Predstavljati si delo nas, politikov, ki se tudi neformalno izobražujemo. Tukaj so tudi neformalna znanja in spretnosti, ki se redko priznavajo, prinašajo pa dodano vrednost vsakemu posamezniku. Zato moramo podpreti posebni program Leonardo da Vinci. Za ta program potrebujemo več finančne podpore, ker ti ta eh, program omogoča zbiranje izkušenj eh, in uporabo znanja in spretnosti za večjo mobilnost ter hkratem ohranjeno kulturne identitete. Vsega skupaj ne moremo vključiti v programe razem, imamo programe, ki jih moramo tudi nadaljevati, naprimer eh, mladi v gibanju. Prosimo, da komisija še naprej podpira to vrstne programe. Na voljo nimam dovolj časa, samo 20 minut je na voljo vse skupaj in rada bi dala tudi priložnost kolegov, da nekaj povejo na to temo. Hvala lepa, Katarina. Hano Takola. Kiitoksia, puheenjohtaja. <clears throat> Tässä osaltani lausun kiitoksia. Hvala lepa. Naj se zahvalim uh, poročevalki v imenu naše poročevalke v senci gospe Manesko, ki mi je predala kos papirja, z katerega naj bi zdaj nekaj prebral, glede tega, kakšen je njen pogled na to mnenje, na to poročilo. Točke, ki so tu zapisane, so ključnega pomena. Seveda, želimo podpirati boljšo uskladitev izobraževanja in ekonomskih resursov, tako da bi zagotovili trajnostno rast, kar je tudi naša prioriteta v strategiji EU 2020. Vendar ne moremo govoriti o gospodarski rasti brez eh, poudarka na izobraževanju. Druga stvar, ki se nam zdi pomembna, je, da najdemo bolj eh, prožne rešitve za sodelovanje med izobraževanjem in gospodarstvom, tako da bi še bolje lahko z izobraževanjem in usposabljanjem izpolnjevali potrebe gospodarstva. Pri čemer je treba vključiti tako velike kot majhne gospodarske subjekte. Sodelovanje med eh, izobraževanjem in poslovnim svetom je seveda nujno potrebno na vseh področjih. Tukaj je treba vključiti tako poklicno izobraževanje kot tudi univerzitetno izobraževanje, visoko šolstvo. To se seveda v nekaterih državah deloma tudi že dogaja. Ne pa posod, kar zadeva program, smo z njim zelo zadovoljni. In zelo nas veselijo tudi prilogi gospe nevidalove in upamo, da bo to zgodba o uspehu Evropske unije, ki jo bomo vsem srcem podprli. Hvala lepa, gospod Biski. Hvala, gospa. Eh, predsednica, poročilo je zelo pomembno. Naj izrazim samo eno misel. Um ja. Gre za potrebo po ohranjanju obrtniške tradicije in, enak, in s tem povezanih spretnosti. To se mi zdi zelo pomembno. V nekaterih eh, državah članicah se izgublja ključavničarstvo, naprimer. Naprimer tudi umetno ključarstvo, eh, gradnja umetnih eh, ograj in podobno. Tega ni več. In na koncu imamo nekaj, kar je čisto nekaj drugega. Če umetnega obrta umetne obrti ne želimo izgubiti, potem bomo morali v posameznih državah sprejeti ukrepe za negotovrstni obrti. Pogosto se to sploh ne več izdaja, izvaja. To, tukaj gre samo za kovaštvo, ampak tudi za druge dejavnosti, ki imajo kulturni pomen za posamezna država. In menim, da bi bilo dobro, če Evropa ne bi tukaj pustila umreti pomembno kulturno tradicijo. Hvala lepa. Gospod Fisas je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Iskrene čestitke za to mnenje, ki se mi zdi zelo popolno. Naj se posvetim posameznim temam. To je tematika, ki mi je zelo pri srcu. Spodbujanje poklicnega izobraževanja je to še posebej eh, pomembno. Treba je povečati vrednost tovrstnega usposabljanja. Poklicno izobraževanje ne sme biti nekaj drugorazrednega, nekaj eh, ne tako žlahtnega kot eh, univerzitetno izobraževanje. Torej, poklici so pomembni in poklicno izobraževanje mora imeti eh, enako vrednost eh, kot eh, visokošolsko izobraževanje. Zato je potrebno tudi ustrezno izkoristiti ta potencial za zaposlovanje. Naj se pridružim tudi gospodu Biskiju, ti obrtniški poklici so pomembni in bi jih morali ohraniti. Mogoče bi lahko nekako naredili tudi statut za vajence. Vajenci igrajo tukaj zelo pomembno vlogo, če tudi se to zdi staromodno. Dejstvo je, da se posamezne obrti izgubljajo, izginjajo in moramo spodbiditi mlade, da se bodo usposabljali na tem področju. Gospod Boris. Hvala lepa. Torej sam bi čestital v Katarini, ker imamo izčrpno poročilo. Naj povem, da sem se sedem let ukvarjal z poklicnim izobraževanjem v mojem bolinem okraju. In tukaj se pridružujem temu, kar je povedal že gospod Biski in sicer, da moramo zmanjšati brezposelnost pri mladi s tem, da spremenimo šolski sistem na vseh ravneh. Šolski sistem mora izpolnjati potrebe de trga dela. Pogosto je tako, da deficitarni poklici, kot eh, je kovač ali zdravnik ali medicinska sestra, nekaj, kar lahko eh, načrtujemo vnaprej na regionalni, tudi nacionalni ravni, mogoče bi bilo to mogoče načrtovati tudi na evropski ravni. Ampak pogosto se omejujemo na inženirje. Za strategijo EU 2020 e bi bilo pomembno, da celotno izobraževanje, uredimo po meri potreb eh, na trgu dela v naslednjih 20 letih. Eh, če se, iz, če se zmotimo pri izbiri poklica, potem eh, dejansko nimamo veliko možnosti in to se pogosto dogaja. Katarina je zapisala tudi program Leonardo da Vinci, ki je uh, del vseživljenjskega učenja, ki ne vemo, kako se bo razvijalo naprej. Želeli bi se, da bi ta program še bolj poudarili, da moramo ohraniti ta program v okviru vseživljenjskega učenja. Drugi programi kot razem prav tako izboljšujejo možnosti zaposlovanja. Dodati pa bi morali še nekaj. Evropski socialni sklad ima 100 milijonov evrov na voljo v ta namen in sicer je ta denar namenjen učenja novih spretnosti. Zagotoviti moramo, da so programi, ki so ostanejo in da jih usmerimo v izobraževanje mladih ljudi in podpiramo program vseživljenskega učenja. Hvala lepa, gospod eh, Boris, gospod eh, Papa Nikolao. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi sam čestitam pročevalki in imam majhen komentar imamo visoke stopnje brezposobnosti, sploh eh, v tem času. To je pač eh, situacija, s katero se moramo spopadati in moramo dati predloge za mm, izobraževanje mladi, ki se lahko naučijo novih spretnosti in eh, s tem, si s tem izboljšajo možnosti za zaposlovanje in boljše življenje. Drugo, kar moramo povdariti, in to bi želel dodati, je, ravnovesje, ki ga potrebujemo med novimi znanji in sprednostmi in na drugi strani zaposlitvami, ki se ponujejo. V mnogih državah članicah, predvsem mislim tukaj na tiste, ki imajo največje eh, gospodarske in finančne težave v teh državah imajo mladi ustrezne spretnosti, ustrezna znanja, vendar pa ne najdejo delovnih mest, na katerih bi lahko ta znanja in spretnosti tudi koristno uporabili. So, I conclude with this. Brain drain. Prihaja do bega možganov in to je velik problem današnjega časa. Izgubljamo strokovnjake, sposobne, pametne mlade ljudi, ki iščejo boljše življenje, verjetno na drugem kontinentu. To bodo naredili, če se problema ne bomo v kratkem lotili. Prelslej bo zato prepozno. Hvala lepa, kolega Papa Nikolao v zadnjih vrstah eh, pozdravljam trgovinsko zbornico iz Tirolske in Južne Tirolske pod vodstvom našega nekdanjega kolega Mihajla Ebnerja. Prisrčno pozdravljen, zdaj govorimo o novi agendi za nova delovna mesta do leta 2020. Eh, menimo, da je to tudi tema, o kateri intenzivno razplavljate v vaših krogih. Hvala lepa. Da, ste obiskali Evropski parlament, upam, da se boste vrnili z mnogimi novimi spoznanji, sploh tem, eh, da nekaj počnemo in ne, ne verjemite vedno medijem, ki včasih pra, poročajo zelo neumne stvari o nas. Nazaj k našemu delu. Naj povem nekaj k kolegu Biskijo in papa Nikolao. Če si pogledamo Španijo, Portugalsko, Grčijo, kjer imajo zelo visoko stopnjo brezposelnosti pri mladih, je Tukaj se treba vprašati, zakaj. Zakaj je pri vas tako in pri meni doma ne? V moji regiji nimamo brezposelnih mladih. Nismo najboljši, imamo pa drugačen sistem. In mislili smo, da je Evropa tukaj zato, da izkorišča najboljše prakse. Tukaj imamo dualni sistem, ne samo pri nas, ampak eh, tudi na nizozemskem, v Avstriji kjer imamo izobraževanje tako v šolah, kot eh, tudi v podjetjih. Ampak manjka je tudi podjetja, eh, to sta povedala gospod Boris in gospod Biski. Zato je treba poskrbiti za to, da bolj diferenciramo eh, trg dele, da ne bomo imeli samo velikih podjetij, ampak tudi veliko majhnih, ki bodo spodbujala mlade talente. In to je bolje narediti, če imamo sistem v katerem eh, ne bomo do 18. leta hodili v eno in isto šolo, ampak do 14. leta v eno šolo, potem pa poskušamo v poklicnih šolah delati naprej in tudi eh, z prakso v podjetjih. Imamo najboljše prakse, ki bi lahko tukaj pomagale reševati problem v Grčiji, tudi v Španiji in v drugih državah. Škoda, da tega nismo bolje sprejeli ali o tem razpravljali. Možnosti je namreč zelo veliko. Seveda je brezposelnost mladih eh, eh, šiva človeštva in ne treba je paziti, kaj bomo naredili na tem področju. Kolegica Nevi Delova in eh, gospod Boris in gospod Papa Nikolajo, vsi so dejali, da je treba poskrbeti za to, da bodo novi programi, ne gre za poročun, ampak da bodo novi programi to počeli še naprej in da bodo ostali naprej. Naj v prisotnosti komisije to še enkrat povem in upam, da boste to posredovali naprej. Uspelo nam je preprečiti mlade v gibanju, da bi to postal program zaradi tega, ker gre to tukaj za svetilnike, ki so sprijeti. Nekje od zadaj eh, prihaja oblak vulkanskega pepela, ki se imenuje Eh, da imamo vendarle vse poenotiti ali pa nosi kako drugo ime. Drage kolegice in kolegi, trd boj bomo bili, da bomo dosegli najboljše pri programih. Eh, opozarjam vas, da se ne pustite zmesti, ampak vedno zasledujete agendo za nova znanja in spretnosti. Če to želimo doseči, potem moramo voditi tisto dobro, kar imamo naprej. Želi še kdo kaj povedati? Gospod Lebra, a je tukaj? Ne? Je ta oseba tukaj? Gospod Huber ali Hubert? Ja, hvala. Nekaj komentarjev. komisija se strinja s predlogi poročevalke, so čisto ustrezni. To, kar smo tudi mi podarili v svojem dokumenti v agenciji za uh, eh, nove znanje in spretnosti, gre za to, da povečamo investicije za obraževanje in usposabljanje, zlasti poklicno usposabljanje, ki ne sme biti neka druga izbira, kot je to bilo podarjeno uh, Naprimer, komisija podpira organizacijo, ki imenujemo uh, Euroskills, se pravi, to gre za to, da želijo poudariti in okrepiti zlasti poklice. ki izhajajo iz tega poklicnega usposabljanja in ki pomagajo tistim, ki razvijajo določene spretnosti, s tem, da pridobijo oziroma gre za torej praktične spretnosti in da dobijo potem ustrezno izobrazbo na tem področju. Komisija želi torej slediti te agendi in je sprejela več ukrepov v tej smislu. Nekaj predlogov, ki smo jih podali, primer je, da bi še naprej razvijali to panoramo evropskih kompetenc, katero bi združili vso gospodarsko znanje na uh, nacionalni in regionalni ravni, vse torej različne kompetence, zato da bi ponudili in povečali preglednost v teh informacijah in da bi olajšali medevropsko mobilnost. Se pravi, da bi omogočili tem mladim, ki ne najdejo službe v svoji državi, regiji, da jo lažje najdejo potem kje druge znotraj EU. Torej ta evropska panorama bi naj pomagala pri doseganju tega cilja, hkrati pa bi tudi naj predstavljala in sicer preko posebne platforme za izmenjave med evropskimi strokovnjaki na področju kompetenc izmenjavo najboljših praks na tem področju. To je en primer ukrepa, ki smo ga sprejeli, ki gre v tem smeri in mogoče bi še želel kdo od kolegov kaj dodati, katera od kolegic. Izvolite. Dodala bi le, da kaj zadeva to točko, ki smo jo slišali in sicer nek statusa eh, pri, pripravnika. Tukaj bi se moral izogniti temu, da, se ne, da ne bo prišlo do podvajanja uh, tistega, kar že pripravi v gibanju, gre za spodbujanje programov kot je Leonardo da Vinci in uh, seveda smo vsi tukaj na isti strani. Ok, sem ales idin. Prav, to so vse samisti, ki jih lahko zveremo. In mogoče bo vse to vplivalo na kakšno vašo zamisel. Ne smemo pozabiti na to, da pri tem igrajo pomembno vlogo tudi strukturni skladi, ne samo Leonardo. Tudi strukturni skladi, kjer je bistveno več denarja in tam bi lahko tudi bistveno več naredili za zagotavljanje delovnih mest v regiji. Tukaj gre za mala in srednja podjetja, za obrtnike, ki bi lahko ustvarili nova delovna mesta. Kolegica Katarina pa je to zelo dobro tukaj zapisala. Mislim, da ni treba kaj veliko spreminjati pri tem mnenju. Katarina, želiš še kaj povedati? Prav. Dziękujem. Eh, v prvom rade by som sa chcela podakovať všetkým, ktorí vystúpili. Hvala lepa. Zahvaljujem sa vsem, ki so opozorili na pomen tega programa. Pozornost eh, ti je ta program veliko dobil, tudi pri nas se vsi zanimajo, zato veseli me, da je tukaj komisija. Zadnjič komisije ni bilo. Mnogi kolegi so govorili o podpori podjetij. Veseli me, da tudi gospod Biski podpira umetno obrt. To je nekaj, kar je pomembno ohranjati. Treba poskrbeti, da vse te stare obrtine bodo izginile. Podpiram vse, kar ste povedali in če imate še kakšne dodatne pripombe, jih bom z veseljem sprejela in jih eh, ugradila v svoje mnenje. Hvala lepa, rok je 16. juni za vložitev predlogov sprememb, pardon, 14. juli. 14. juni je rok za vložitev sprememb, julija pa bomo glasovali v odboru. Če dovolite, bi vam dala predlog. Gospa Kosta je še na glasovanju v odboru za pravice žensk, zato bi prosila, da najprej obravnavamo točko kolega Hanu Takole. Tako da bomo najprej obdelali sedmo točko, preden nadaljujemo z šesto točko in smo pri Evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih eh, politik. Eh, Hano, izvoli, beseda je tvoja. Hvala. Ko vidim ta naslov in ko vem, kakšne so moje spretnosti, ko gre za gospodarske politike. Razmišljam o finskem nacionalnem avtorju, ki je rekel, da vsi govorijo o gospodarstvu, čeprav v bistvu niti kaj dosti ne vedo o tem, kot o prašič, kot prašič o srebrni žlici. Upam, da jaz vem kaj več in upam, da vedo kolegi še celo več kot jaz. V Evropi trenutno potrebujemo veliko modrosti na tem področju, kajti v prejšnjem Evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik se to ni dobro izteklo in uh, vsi smo sedaj zelo zadoženi. Sem bil poročevalec v odboru za kulturo sem poskušal zlasti podariti se točke, ki so bile vključene v predlog za resolucijo. In vedno moram imeti v mislih to, da je kakovost v izobraževanju najpomembnejšega pomena za trajno rast Evrope. Ko to vemo, ko se tega zavedamo, potem je verjetno res obžalovanje vredno, da izobraževanje do sedaj še ni bilo uh, omenjeno v teh analizah za rast od komisije, da niti ni bilo podarjen desetih prednostnih ukrepih v letnem pregledu rasti komisije. In tukaj se pridržujem besedam naše predsednice, ko je rekla komisiji pred parimi trenutki, da bi komisija lahko bila malo bolj budna. Ne smete pozabiti na izobraževanje in tega, kako pomembno je podariti moramo, da Evropa potrebuje izobražena država vljane, če želi povečati gospodarsko rast in da zagotovimo dostop do osnovne izobrazbe. Tukaj smo prišli sedaj do vprašanja verige. Raven izobraževanja odvisna od kakovosti izobraževanja in spretnosti in kakovosti učiteljev in osebe na vseh ravneh. Zato moramo stalno vlagati v izobraževanje in sposabljanje, vse življensko učenje učiteljev. Pri tem pa bi morali to početi tako, da bi dosegli cilje, skupne izobraževalne cilje v EU. Eh, moramo imeti jasne cilje, ki si jih moramo, za katere si moramo prizadevati tako, da bomo zagotovili neko trajno rast. Poleg tega je tudi treba upoštevati, da moramo pročiti vse vrste izobraževanja, tako osnovnega, srednjega, visokošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja odraslih. In kar malo presenečen sem bil, da med temi desetimi prednostnimi ukrepi komisije ni predlagala nič glede usposabljanja in izobraževanja in komisija bi morala pogledati pomen izobraževanja in pa celoten lok, ki ga to vzpostavlja. Pa še nekaj bi rad dodal. Cilj v programu 2020 je, da bi zmanjšali zgodno posito šolanja na manj kot 10 odstotkov. In naše načelo je, da ne smemo nikogar izključiti, še bolj sloge cilje bi morali imeti. Morali bi imeti neke primerljive, primerljiva merli, merila za merjene dosežkov. In eh, pogovoril sem se z ministri za izobraževanje, ki so vsi menili, da če bi želimo zmanjšati to zgodno posito šolanja na manj kot 10, to sploh ni problem. Ampak zakaj pa potem ne bi prišli do cilja, za katerega bi vsi menili, da bi ga lahko, lahko dosegli. Če ne moremo spremeniti cilja, bi mogoče morali pogledati način, kako merimo ta uspeh. In še ne na zadnje. Temeljne raziskave na univerzah, ki so osnova za gospodarstvo, ki temelji na znanju in inovacijah, bi morali povečati na 40 odstotkov 2020. Ampak zdi se, da v Evropi vse čas gledamo neke kratkoročne, hitre dosežke, ker eh, tečemo, zanimamo, govorimo o nekih, nekih dolgoročnih načrtih, ampak eh, predtem smo čisto pozabili na dolgoročne raziskave, tako da bomo se morali malo preusmeriti v tem pristopu. Hvala, mogoče sem bil predolg, ampak to je bilo moje sporočilo. Papa Nikolao. Papa Nikolao. Gagin. Hvala. Ali bi se zahvalil poročevalcu gospodu Takoli za vse njegovo delo? Pred tem dni je Evropski svet začel z to idejo Evropskega semestra. Predvedevam, da smo to storili zato, ker, kot Evropa mislim, zato, ker nam ni uspelo doseči lizbonskih ciljev. In smo morali najti način, kako bi imeli nek nadzor in si določili no, nove cilje, tako da bi dosegli boljše rezultate v letu 2020. Čeprav imamo cilje, države članice so si jih zadale. smo takoj že na začetku začeli z um, faulom, če tako rečemo. Govorili smo se na petih področjih znotraj strategije Evropa 2020 za cilje na področjih izobraževanja. Tam uh, nismo speli pri niti enem. In naj vas opozorim, da je gospod Akola rekel, da želimo zmanjšati uh, zgodno besedo šlo na manj kot 20 odstotkov do leta 2020. In eh, vsi smo mnenja, da to ni dovolj, da eh, bi morali obžalovati dejstvo, da so nacionalni cilji takšni, da nam ni uspel doseči te številke. Hkrati pa tudi nismo uspeli povečati števila mladih z univerzitetnim izobraževanjem oziroma z univerzitetno izobrazbo za 40 odstotkov do tega leta. Tako da bi morali prilagoditi cilje in spremeniti tudi ukrepe za posamezne države. Verjetno bi bilo dobro počakati kakšno leto, da bi videli, o čem se bomo potem pogovarjali. Verjetno ne bo naš pristop kaj posebej optimističen. In še ena stvar, kaj sem zabeležil iz izkušenj države, ki trpi zaradi dolga. Namreč takoj se vlaganja v tem sektor zmanjšajo. Tako da ne vem, kaj nam tukaj pomagajo. Vse ti obveze komisije in držav članic in vsi pravijo, da bodo več vlagali v izobraževanje itd. Jaz sem prepričan, da je izobraževanje pomemben faktor, če želimo krepiti izobraževanje oziroma raziskave, inovacije, povečati število delovnih mest, povezati to z novo tehnologijo. To rabimo. In te smo govorili v prejšnji razpravi. Ampak res ne vidim v tem trenutku, kako bi se to lahko zgodilo s takšnimi politikami. Celoti se strinjam s komentarji naše predsednice, gospe Pak. Res, če pogledamo številke in pa obveze za izobraževanje, ne moremo biti optimistični. Hvala lepa. Thank you. Uh, yes. Hvala. Rada bi vas vse opozorila na vprašanje kulture v tem semestru. Zaenkrat je to že to precej bilo spodkopano zaradi uh, teh vrčevalnih ukrepov v številnih državah, zlasti tisti, ki imajo finančne težave in ki morajo priti celo pomoč. Pri moje državi smo morali ukiniti številne projekte. Eh, naprimer, eh, zaščite določenih kulturnih spomenikov in tako naprej. In mislim, da bi morali paziti svojo dediščino uh, pred temi vrčevalnimi ukrepi, zlasti privatizacijo, ki jo veliko krat tudi priporoča Evropska komisija ali z nekimi fin programi finančne pomoči in tako naprej. Mislim, da bi morali začititi kulturno dediščino, kajti v številnih državah je obstajajo številni programi in to vidimo vsak dan in to je res treba, o tem je treba premisliti. Hvala. Mislim le, da moramo biti previdni, da ne bomo sam vseh želja vključili v to besedilo. Gre za evropski semester, za gospodarsko politiko in nisem tako srečna nad tem, da vse, kar sploh lahko pomislimo z vesti, s tem vključujemo v to besedilo. Malce se moramo omejiti. Naprimer, nisem mnenja, Hanu, da sedma točka, taka kot je tukaj napisana, lahko ostane. Nisem mnenja, da potrebujemo raven izobrazbe oziroma univerziten raven izobrazbe na 40 odstotkov. Če že mora pisati tako kot v našem vodilnem programu, namreč mladi z univerzitetno ali enakovredno diplomo oziroma zaključkom. Drugače se bo zopet zgodilo, da bomo tisti, ki so prišli po drugi poti do tja, da jim ne bomo dali takega pomena, tisti, ki so prišli po poklicni uh, poti do tja, da so bodo te v očih vseh manj vredni kot tisti, ki imajo um, univerzitetno izobrazbo tu bom predlagala predlog spremembe, ker se mi ne zdi, da bi kaj dobrega storili. Sicer pa se zahvaljujem za prispevke, bi kdo od komisije rad povedal. Gospa Fiorela, ste tukaj, izvolite. Hvala. Rada bi se zahvalila odboru in pa poročevalce za snotek mnenja. Mi se v veliki meri strinjamo z izraženim stališčem v tem osnutku mnenja in vsekakor bomo zelo na znanje to vsebino. Rada pa bi poudarila, da čeprav drži, da izobraževanje ni izključno navedeno med desetimi vodilnimi ukrepi, ki so pred, predlagani v letni um, pregledu rasti, ampak to potem poziva države članice naj namenijo prednost eh, takšnim stroškom oziroma takšnim ulaganjem v izobraževanje, ki bo prijazno za rast, vključno s tem kratkim, kratkoročnim obdobjem, torej 2011-2012 zlasti dve prednostni ukrepi, štiri, da bi bilo delo bolj privlačno in pet, da bi brezposelni ponovno začeli delati. Tudi tam smo omenjali potrebo po reformah spodbujati spretnosti in povezava uh, usposabljanja in pa delovnih mest. Še bolj pomembno, sedma prioriteta, uravnoteženost varnosti in fleksibilnosti. Uh, Tam smo v letnem pregledu rasti povdarili, da bi zmanjšanje zgodnega opuščanja uh, eh, izobraž sistema izobraževanja bistvenega pomena, če želimo um, olajšati dostop mladih na trg dela. Čeprav drži, da izobraževanje ni tukaj izključno navedeno, je kljub temu v, prisotno v teh komentarjih. Hvala lepa. Gut. Dan bedankme uns. Dobro. Zahvaljujemo se tudi Hanu Takoli za njegovo delo. 14. junija je rok za. Ne, to ni to, se popravlja predsednica. 16. junija je rok za predložitev predloga sprememb, julija pa bomo glasovali o tem. Potem pa sedaj kolegica Silvija Kosta, ki je pripravila poročilo oziroma mnenje v Evropski platformi proti revščini in socialni izključenosti. Silvija, beseda je tvoja. Lejala parola. Grazie Presidente. E, mm, sì, ho cercato nella mia eh, relazione di. Hvala lepa. V svojem poročilu sem poskušala zlasti podariti pomen te platforme proti revščini in okrepiti povezavo med izobraževanjem in revščino, zmanjšanjem socialne izključenosti. In tudi želim, da bi države članice vključile več naložb v teh nacionalnih načrtih reform zlasti eh, naložbe v izobraževanje, v usposabljanje. Nasplošno bi morali izboljšati eh, stopno izobrazbe ljudi. Priporočili smo tudi komisiji, kot smo tudi to storili prej, da se bolj potrudijo, da bi zmanjšali prezgodno opuščanje šolanje. Tudi, ko gre za invalide. To sta dva temeljna načina za zmanjšanje trenutne, sedanje revščine in pa tudi te bodoče eh, revščine, revščine prihodnosti. Torej. Potem, eh, da bi zagotovili večjo primerljivost Evropskega okvira za kvalifikacije, torej, ker številne države še vedno zaostajajo in zaradi tega je toliko težje, da bi ljudje uh, lahko selili uh, svoje znanje in spretnosti po Evropi. Pa še na eni stvari pozivamo in sicer, da bi se morali izogibati nekemu ponavljanju in, in pa nadaljevanju revščine iz generacije v generacijo. Potem smo pozvali tudi, da bi uvedli več športnih aktivnosti in umetnostnega izobraževanja v šole na takšen način dobijo otroci več različnega znanja. Pa še nekaj sem želela podariti v tem mnenju. To je medkulturni in večjezičen več pristop v izobraževanju. Tako bi med drugim laže vključili priseljence v šole. Naslednja stvar, da bojo tudi prostovoljci morali pri socialnem vključevanju in pa bojo proti revščini igrati bistveno vlogo. To je tudi način, kako se pridobi ustrezne formalne, neformalne spretnosti in kapacitete, ki so potrebne pri tem. Na to, glede revščine, smo tudi eh, veliko krat slišali v našem odboru, tudi naša predsednica to večkrat ponovila, ko je eh, omenjala težave zlasti invalidov, zlasti tisti, ki imajo težave pri tem, dobivanju dela, da bi zagotovili več mobilnosti na tem področju, tudi za študij in sveda delo. Potem bi radi tudi leto medgeneracijske solidarnosti izkoristili za to, da bi omogočili prenos tudi na mlade, da bi uh, to povezali z digitalno agendo. Predlagali smo tudi, da bi znanje in spretnosti revnejih uh, eh, tudi uporabili in ustrezno ocenili. Potem imamo tudi študije, ki pravijo, da nekdo, ki je reven, še ne pomeni, da to nekdo, ki ne prispeva v družbi, naprimer, če gre za revne ženske, so tudi te lahko izredno pomembne, ko gre za eh, spretnosti, ki jih imajo v odnosih, medsebojnih odnosih in tudi eh, zlasti dobrobiti v družbi. Mogoče bomo še predložili kakšne mandmaje pri drugih stvarih, kot veste, to je šele prvotno mnenje, ki je zelo omejeno pri številu črk, ki jih lahko uporabimo, oziroma številu znakov, ki jih lahko uporabimo. Tukaj je še več pomembnejših stvari, ki jih bom še preželela spremeniti, ampak to so tiste osnovne stvari, glede katerih uh, smo želeli strajati. Pa še nekaj, kar radi vključili, pa so zlasti zunani vidiki. Boja proti revščini tukaj je vprašanje o odnosu med Evropo in tretjimi državami. Ampak zaenkrat, na kratko in za povzetek, je to tisto, kar sem želela povedati za uvod v to mnenje. Hvala. Kdo želi besedo? Kelly? Yeah, Hvala lepa. Moram reči, da gre v to v srce tistega, zakaj Evropi gre zakaj je bistvo Evrope, da bi zagotovili mir in blaginjo za vse državljane, zlasti blaginjo. In tukaj je več stvari, na katere se moramo sreotočiti, tako da bi lahko dosegli to ideal, da bi vedno več ljudi v Evropski uniji živelo blaginje. Od ključnih vidikov je to, da se zmanjšajo uh, ravni prezgodnega opuščanja šolanja. Tisti, ki to storijo, potem gredo druga področja dela, kjer odkuder nikoli ne pobegnejo in so ujeti v revščini, kasneje pa so tudi na, lahko eh, dobijo zelo eh, slabe navade, kot je jemanje drog, eh, kaznivo dejanje itd. Tudi zadnja stvar, ki smo jo slišali, da na kljub gospodarske recesije, da države ne bi zmanjševale um, vlaganj v izobraževanje, to je bistvenega pomena. Uh, ključnega, ključni vidik, ki ga bi morali stalno obravnavati, pa je tudi izboljševanje kvalifikacij in pa kakovosti učiteljev ter standardov. Boljši kot ti bodo, večja je tudi verjetnost, da se bodo učenci naučili. Hkrati pa bomo imeli tudi bolj trajno in vzdržno izobraževanje. To je bistvenega pomena. In rad bi se zahvalil poročevalke, da je vključena tudi šport kot orodje za uh, olajševanje revščine, za spodbujanje socialne vključenosti. To je nekaj, kar ni dovolj bilo priznano v preteklosti. Enak bi videl, da so tudi to navedli v četrti točki. Potem ključna vloga prostovoljnih delavcev, tudi to je pomembno pri zagotavljanju uh, zlasti večjega socialnega vključevanja, boja proti revščini, vzpostavljanja občutka skupnosti in pa duha, ki ga ljudje potrebujejo za boljšo kakovost življenja. Vse te točke so bistvenega pomena. Tukaj smo res zadeli žebico eh, na glavico. Sedaj pa je tisti izziv, da v prihodnih desetih letih vse te cilje, ki smo si jih zadali v strategiji 2020, prenesem v realnost. Vse to moramo torej prenesti v realnost. Hvala lepa. Danke. Hvala. Gospod Biski. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich finde die Stellungnahme der, oder die Mitteilung der Kommission. Hvala. Sporočilo komisije se mi zdi dobro. Lahko tudi podpišem vse, kar je napisala gospa Kosta. Imam pa eno misel, ali ni socialna revščina tudi kulturna revščina in to želimo meniti, ker smo odbor za kulturo. In odnos med socialno in kulturno revščino je dobro viden na težavah majhnih mest, ampak tega v tem krogu ni treba predstavljati, kajti vsi imate dovolj izkušenj iz tega področja. Vendar pa se mi postavlja vprašanje, ali naj bi začeli, to seveda ne bo možno do jutri, uh, Um, vzpostaviti oziroma zahtevati neke vrste minimalnih, eh, minimalne standarde za kulturo, za mlade in otroke. Kakšne minimalne standarde potrebujemo, da bi sploh imeli možnost eh, prilesti iz revščine ali pa za odrasle, zato da lahko kaj storijo za razvoj otrok. To je v posameznih eh, državah pogosto preveč povezano samo z enim vprašanjem, namreč koliko denarja bojo dobili starši. Včasih je vprašanje tudi, koliko denarja bo dobila vas, ampak eh, to ni vedno ključno. Za nas pa bi bilo pomembno vprašanje tudi, kakšno minimalne kulturne standarde potrebujejo. Revni otroci potrebujejo tudi revne, oziroma revne ljudi potrebujejo tudi revne otroke. Kaj lahko ponudimo in kaj lahko pričakujemo?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 skoriščino in tudi na druge ljudi, ki prihajajo iz drugih koncev Evrope. In zato je točka 5 tako pomembna, torej boljša integracija priseljencev v splošno izobraževanje in poklicno usposabljanje. In potem deveta točka, sodelovanje nevladnih organizacij, kako se jih bo vključilo v izvajanje posameznih programov. Potem pa, kar se tiče desete točke, ali lahko to še enkrat razložite, torej revni. Ali ne bi mogli to opisati nekako drugače, to skupino, vsaj v grščini to zveni že po socialno izključenih. Bi lahko to opredelili drugače? Hvala lepa. Hvala. Hano. Hvala lepa. Kar se tiče boja proti revščini in o evropski platformi, gospod Marinesko je, po, je tudi poročeval, v senci. In rad bi vam tudi povedal, da to, kar ste zapisali v to mnenje, je spodbudilo določene razmišljanja. Moramo razmisliti tudi, da je trenutno recesija v Evropi precejšna. In ta recesija sicer je prisotna, kljub temu pa je Evropa še vedno med najbogatejšimi regijami, morda je celo najbogatejša trenutno. In če si ogledamo različne statistike, je tako, da 18 milijonov ljudi živi na pragu revščine od 500 milijonov in med njimi je ogromno otrok. To je kar alarmantno in to otroci so naš eh, najdragocenejši kapital, najpomembnejši kapital družbe in če živijo pod pragom revščine, moramo ukrepati. Za nas je tema izobraževanje še vedno ključ ne zadostuje, da zmanjšamo število tistih, ki prečasno zaključijo izobraževanje eh, na manj kot 10 odstotkov. Vsak mora imeti priložnost tudi, da se izobražuje. In za nas je res pomembno, da vse, kar za celotno ponudbo tudi uresničimo. To pomeni, da moramo tudi ponuditi neke vzpodbude za izobraževanje, ne to, da dajemo prednost komu. Države članice morajo pripraviti skupne ukrepe. Kot nekdani učitelj lahko rečem, da to videti, kdo se sedaj znašel v spirali revščine, da to se lahko zelo dobro spozna. In vprašanje je, ali ima nekdo voljo, da se na to odzove in ukrepa proti temu in zato potrebujemo politično voljo. In mislim, da v tem odboru to imamo. Pomembno pa je, da to voljo ne le imamo, ampak da jo tudi prenesemo na vzven, zato da bo lahko države članice izpolnile svojo odgovornost. Hvala. Hvala, kolegica Katarina. hvala. Strinjam se s tem, kar je pravkar povedal tudi kolega, namreč, da je izobraževanje ključ do uspeha. To je edina pot, kako se lahko borimo proti revščini. To, da se podpre visoko izobrazbo, je zelo pomembno. Poročevalka je to zelo dobro prikazala v svojem predlogu. In rada bi omenila še nekaj točk. Krivščina je pogosto feminizirana. Pogosto gre za mlade, da dekleta, ki niso dovolj izobražena. ki potem zaidejo na kriva pota. Vendar pa moramo pri tem omeniti, da dejavnosti izven šole pogosto temelijo na prostovoljni ravni in da prispevajo k socialnemu vključevanju otrok v izobraževalni proces. S tovrstnimi dejavnostmi otroci dobijo občutek enakovrednosti. digitalizacija interneta je bila večkrat omenjena in eh, ravno internet nudi možnost podpore izobraževanja in usposabljanja. Glede tega, kar je povedal gospod Biski, kako bi lahko s kulturo se borili proti revščini, torej naše ministrstvo za šolstvo, za otroke izdaja bone, ki jih lahko uporabijo za različne kulturne prireditve, za kino, gledališče in tako naprej. In tako lahko tudi otroci staršev, ki nimajo denarja za to vrstne kulturne prireditve, obiščajo razne prireditve. Hvala lepa. Bi komisija rada kaj povedala? Gospod Holtus je tu. Ne? Dobro. Gospa Kosta, želite še kaj povedati? Izvolite. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila za vse predloge in prispevke. In z veseljem bom še dopolnila to mnenje. To mnenje je lahko pomembno ravno zaradi tveganja, da bo strategija Evropa 2020 spregledala kulturni vidik pri socialnem eh, izključevanju. Pa še nadaljna točka, ki jo je menil gospod Keli. No, povzemam sedaj v časih krize se zauzeto zdržav ne, za izobraževanje ne sme zmanjšati. In kar se tiče predloga gospoda Biskija, da bi bilo koristno govoriti o kulturnih minimalnih standardih, mislim, da je to zelo problematično, kar se definicije tiče, ampak eh, spomnila bi, da imamo minimalne standarde. Uh, tu mislim na ključne kompetence, na kompetence državljanov. In mislim, da je to zapisano tudi v poročilu gospe Badija. Imamo določene primerjave in določene merila, ki jih morajo upoštevati vse države. Vendar pa je treba upoštevati tudi subsidijarnost. Razumela pa sem to, kar je povedal gospod Biski. Gospa Paljateli udeležba ne, nevladnih organizacij, mislim, da je to nekaj, kar so številne države storile. In, ampak ni tu, ne gre za to, da bi nevladne organizacije nadomestile izobraževalne ustanove, ne, ampak gre za neko drugo priložnost za tiste, ki so izpadli iz šolskega sistema, ki niso določile določenih. Um, Spričeval, tu razmišljamo o pedagoških projektih, eh, o inštrukcijah, eh, podpora pri nalogah in tako naprej. Torej, tu razmišljamo o možnostih za izboljšavo motivacije za šolo. Torej, obstajajo pedagoški projekti, ki jih podpira tudi Evropska unija. Kar pa se tiče besede revni, tu bi morda morali se dogovoriti res gre za ljudi, ki živijo v revščini. To sedaj ne vključuje vse semantične pomene. Mislila sem pač, kar se tiče gospodarsko in socialno revščino. In tu se izgubljajo kompetence za družbo. Gospod Takole je spomnil, da 20 milijonov otrok živi na pragu revščine in to mora biti še naprej prioriteta. In pomembno je tudi, da se revščina prenaša z generacijo v generacijo. Šola in kultura sta zato zagotovo sredstvo za to, oziroma pomožno sredstvo za to, da lahko se izkoplješ iz revščine. Veliko mladih je v nevarnosti, da bo parlo pod prak revščine, Zato moramo predeliti pravico, da vsi otroci dobijo dostop do izobraževalnega sistema, tudi revni otroci, prizadeti otroci in tako naprej. Morda bi lahko tu vključili še kakšen predlog spremembe, kar se tiče tudi zauzemanja držav članic, posej potrebujemo posebne izobraževalne cilje v zvezi z prekinitvijo izšolanja oziroma z neopravičenim zastankem od pouka. Potem je tu posebno vprašanje tudi žensk in, eh, izobraž, in revščine. In upoštevati moramo tudi učenje nadaljavo. To bi lahko bilo v določenih življenjskih obdobjih eh, primerno tudi za ženske. Mislim, da je to pomembno in s tem se strinjam. Uh, potrebujemo skupno voljo. Zato, da bomo vključili tudi problem nematerialne revščine, tu sem zelo odprta za vaše predloge. Samo sem že razmišljala o predlogih spremembe, naprimer o posodobitvi usposabljanja in izobraževanja, izobraževanja in usposabljanja eh, tudi um, učitelju. Hvala. Hvala lepa, Silvija. Kot rečeno, bomo 14. junija rok za oddajo predlogo sprememb, julija pa bomo glasovali o tem. Potem pa osma točka dnevnega reda. Tu imamo izmenjavo mnen z organizacijo Culture Action Europe, prisotna gospa Kiš ki lahko kar tako začne svojim, svojo predstavitvijo. Izvolite, gospa Kiš, povejte nam, kaj dobrega počenjate, kako ohranjate kulturo in dediščino. Hvala. Hvala lepa, gospa Pak in člani odbora tukaj predstavljam organizacijo, ki je neka čezsektorska organizacija na področju kulture. Rada bi vam predstavila kampanjo, ki smo sprožili skupaj z Evropsko fundacijo za kulturo, oziroma skladom za kulturo, za podporo kulture v Evropi. Kot vidite na slikah, se kampanja imenuje We Are More, mi smo več in. številne mesta in umetniki so tukaj vključili, vključeni in želijo izpostaviti pomen kulture in dodatno vrednost, ki jo kultura prinaša v Evropski uniji in um, izboljšati sodelovanje v področju kulture. Osredotočili se bomo na, dve ključni, na dva ključna cilja. Eno je so, je pogumen eh, in drzen kulturni program, druga pa je podpora za kulturne dejavnosti v eh, strukturnih skladih. Vemo, kako počljiva so vprašanja, ki se nanašajo na proračun, na proračun in eh, kako težko je vključiti kulturo tudi v večletne finančne okvirje. In, uh, zato se tudi veselimo vašega poročila v zvezi z poročilom Sure. Kampanjo našo so številni podprli, tudi eh, predsednik Baroso. Tu smo tudi pripravili video v podporo tega projekta. In ta teden smo že prejeli več kot 10 tisoč podpisov za manifest v podporo te kampanje in upamo, da jih bomo do julija dosegli čez 50 tisoč. To potem nameravamo predložiti prvič kot odziv na predlog komisije za glede proračuna in drugič ministrom za kulturo in državo članicam jeseni. Torej, seveda odbor za kulturo Evropskega parlamenta za nas predstavlja zelo, nek, zelo pomemben dejavnik in upam, da lahko prosimo ta odbor, da bo nas uradno podpre pri naših prizadevanjih. Upam, da bodo člani ne le tega odbora, ampak, odbor, ampak nasplošno poslanci podpisali ta um, manifest, zato da tudi pokažemo, kako pomemben je ta program za nas, kakšen prizadevanja izvajamo in da se ne bo do ta prizadevanja izgubila v naslednjem krogu proračunskih pogajanj. V Eurostatovi statistiki, ki je bila pred nedavnim eh, objavljena, piše, da več kot 92 odstotkov evropejcev misli, da je kultura zelo pomembna. In uh, zato zbiramo podporo dodatno za to kampanjo in zato bi bili veseli tudi vaših predlogov za nadaljevanje dela v naslednjem, v naslednjih letih. Hvala za pomoč, ki ste jo že izkazali do zdaj. In rada bi pa še zaključila s tem, da vem, da je, vemo in se zavedamo, da je Evropska unija več kot le gospodarski projekt, ampak tudi kulturni. Hvala, upam, da sem bila kratka in informativna. Hvala lepa, gospa Kiš. Rada bi vas le spomnila, da organizacija, ki, ki se imenuje Culture Action Europe, da smo jo spoznali že leta 1992. Takrat se je imenovala European Forum for Arts and Heritage. In uh, pod tem motom smo tesno sodelovali in spomnila bi vas tudi, da smo na zadnje, po prejšnjem mandatu, uh, imeli kampanjo 70 centov za kulturo. To seveda ni zadostovalo, ne spredaj, ne zadaj. In e, to tudi v prihodnosti ne bo zadostovalo. Lahko vam zagotovim, da tudi dejstvo, da vam je gospod Barroso poslal video, da to ne pomeni, da. Pomeni, da da lahko naš odbor in pa tudi komisija opravi bistveno več. Moramo se seveda tukaj ravnati po določenih standardih. Ampak veste, da smo bili vedno veseli, kadar so prišle eh, organizacije civilne družbe, ki so podpirale naše delo. Mi smo tukaj omejeni, lahko se um, tukaj lotimo tega, kar smemo, ampak v okviru novih eh, programov pa lahko tudi dodamo svoje in tukaj računamo na predsednika komisije, ko bo tudi v svoji funkciji ne obljubljal zadev samo kot zasebnik in upam, da bomo s tem lahko dobili malce več tudi prihodnje leto. Kaj ti sedaj je v. Evropski uniji tudi prišlo do spoznanja, da je kultur tudi gospodarski dejavnik in veste, da s takim argumentom lahko več ljudi privabite, kot samo če rečemo, da je odlično to za naše življenje in da ga obogati. Torej, jaz vas veselje podprem, odbor kot tak tega ne sme. Vse kolegice in kolege pa bi, vas, pa bi prosila, da se upišejo, da vas podprejo ljudje, ki nekaj storijo za nas, moramo podpreti, da bodo to lahko storili s tem, da jim, jih podpremo. Vaš moto me je malce osupnil, kaj ti večkrat sem že govorila o tem, da je obstajal gospod Eveding, pomemben kulturnik v Nemčiji, ki pa je že preminil. Ta je pred 15 leti na neki konferenci rekel na vprašanje, kaj je kultura, je odgovoril. Culture is more kultura je več in vi pravite, mi smo več. Mislim, da je to pravzaprav eno in isto. Ne vem, če bi kdo želel spregovoriti. Predvidevam, da se boste danes vsi usedli za računalnik in eh, pod podpisali ta dokument in ga podprli, prosim vas za to, tudi jaz bom to storila, lahko tudi preverite, kdo pa tega ne bo storil sam, pa prosim asistente, ki tukaj posedajo, da oni to storijo, zato da bo to res opravljeno. Tudi moji praktikanti so to slišali in bodo to naredili za me. Hvala lepa, zahvaljujem se gospi Kiš, mislim, da je bila to dobra ideja. Je tu kdo od komisije, gospa Magnon? Ne, ni tu drugače bi morala rekli, da je, to, da je Broza dal obljubo, ki ne more držati. Dobro. Še enkrat se zahvaljujem, gospe Kiš, smo na vaši strani, tudi v naslednjih programih bomo na to pozorni. Sedaj zaključujem to, ta sestanek in um, začeli bomo sestanek koordinatorjev. Kdor ni koordinator, lahko zapusti prostor in se preda večernim dejavnostim. Konec srečanja.